na dnevni red tega tedna. Na konferenci predsednikov, tako je gospod poslot, na konferenci predsednikov smo v skladu za člen 173 poslovnika sprejeli dokončni osnutek dnevnega reda. Do sedaj ni smo prejeli nikakršnih eh, predlogov za spremembo dnevnega reda. Gospod poslot, izvolite. Mikrofon zagovornika. Hvala lepa, gospod predsednik. V odboru za zunanje zadeve smo že mesece pripravili štiri pomembna eh, dodatna poročila, tudi glede težkega vprašanja Srbije in Kosova. In eh, to je že nekaj časa na dnevnem redu v sredo popovdne. Tu imamo delegacije iz eh, teh vlad, parlamentov, tudi strokovne novinarje eh, smo sprejeli. Eh, V četrtek popovdne, ne da bi o tem sploh govorili s skupinami, pa je konferenca predsednikov to temo preložila nekako po sistemu orientalskega bazarja, da bomo govorili nekako o vsem, od Egipta do Ukrajine in eh, vse skupaj preložili na april. Proti tovrstnemu ravnanju protestiram in eh, konferenco predsednikov pozivam, da v prihodnje dela bolj resno. Posselt, Gospod Poselt, kot eh, dolgoletni udeležencu konference predsednikov moram reči, da vas eh, prosim, da tega orientalskega perzijskega bazarja ne žalite na tak način. kar nekaj resnih razlogov je bilo, zakaj smo sprejeli to spremembo, o katerih eh, tu niti ne moram, niti ne želim govoriti na tem mestu, ampak eh, stvar je takšna, kot je. Ta poročila smo preložili na prihodnje zasedanje. Vaš eh, protest pa smo se ga korzeli na znanje. Sicer kakšna pripomba na dnevni red? Da? Predlagal bi, da se razprava o pristopu Srbije in Kosova preloži ne na april 2013, ampak na april leta 3000. Ja. Ja, kolege. Kolega, časovna razsežnost vašega mandata je sicer kar dolga, moram pa vam reči, da bi vendarle bili morali uh, ta predlog podati do 16 ure, tako da je eno in drugo dokaj nerealno. Hvala. Gibt's weitere? Bitte, Herr Odi. Gospod Odi. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne rad, ampak gledajte, vedno znova se javljam na to temo. V sredo bomo govorili o prihodnem Evropskem svetu, prav tako bomo imeli razpravo o resoluciji o sklepih sveta 7. in 8. februarja. Moje vprašanje je enostavno. Ali ste predsednika Van Rompuja povabili? Če da, ali je on tisti, ki ne želi priti sem ali kako? Kaj ti ta sreda do povdan bi bila še kako primerna za to, da bi v njegovi prisotnosti lahko razpravljali o sklepih Evropskega sveta 7. in 8. februarja in da bi tudi dobili njegov, uh, eh, njegov štališče o zasedanju v prihodnih dneh. Zdaj, kot vidim iz njegovega dnevnega reda, reda ga ne bo in zanima me, ali ga mi ne vabimo ali on noče priti. Kolega Odi, veste, da smo imeli izredno odprto konferenco predsednikov, na kateri je predsednik Van Rompuy predstavil izid zasedanja sveta. Ne vem, ali bi v sredo dobili še kakšen drug pogled v ta dogodek, kot smo ga dobili na tej odprti konferenci predsednikov. Vsekakor pa moram reči, da bo predsednik sveta logično v sredo pripravljal svet v četrtek. Vemo, kako angažirano se borite za to, da bi gospod Vavrompoj prišel sem, ampak moram vam reči, gospod Odej, da ste dokaj osamljeni v tem boju. Želi še kdo besedo v zvezi z dnevnim redom? Ne. Potem je dnevni red tudi potrjen. Hvala lepa. Tako, zdaj pa začnemo z, z, prosite, skupno razpravo o mednarodnem dnevu žena. Gospod Gallagher. Sie müssen ein Mikrofon nehmen. Mikrofon, kolega. Hvala lepa, moram se pritožiti. Namreč eh, ta parlament razlikuje med eh, uradnimi jeziki Evropske unije in jezikom moje države, irščino. Parlament ima spletno stran v 22 jezikih, enega jezika pa ni na tej spletni strani. Čeprav besedila so na voljo v tem jeziku, tako na komisiji kot na svetu. Ja, gospod Gallagher, predsednik prekinja, gospod Gallagher, to nima mesta v tej razpravi, ne morete se kar tako vzeti besede. Uh, na temo, ki ni na dnevnem redu. Sicer pa ste v stiku z menoj, kar zadeva spletno stran, to vprašanje ni na dnevnem redu. Vsekakor lahko z menoj razpravljate o spletni strani v galščini. Pisali ste mi že, govorili smo že, rešitev bomo našli, zdaj pa je na dnevnem redu Mednarodni dan žena in besedo dobi kot poročevalka gospa Elizabet Moran Šartje. Izvolite. Gospa Moran Šartje, hvala lepa, gospod predsednik. Najprej mi dovolite, da med nami pozdravim gospod Vivian Reding, podpredsednico Evropske komisije. In eh, zahvalila bi.